kakor, ga je, kakor jo je sprejela eh, tudi konferenca predsednikov. Naslednja točka na dnevnem redu so enominutni govori v skladu z 150. členom poslavnika Evropskega parlamenta. Uh, imam cel seznam uh, govornikov in uh,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 spoštovani kolegi, rad bi vas opozoril na, na to, da Lizbonska pogodba vsebuje tudi listino o temeljnih svoboščinah. Ta se nanaša na marsikaj. Nanaša se na nas, pa tudi na ljudi s posebnimi potrebami. Rad bi vas opozoril na troje. V skladu s to listino ne sme nihče biti zapostavljen, bodi si neposredno ali posredno. Če ima nekdo, na primer, otroka s posebnimi potrebami ali pa sorodnike s posebnimi potrebami. Zavarovalnice takšnim ljudem ne smejo odpovedovati pogodb oziroma jim odrekati pogodb. Potem naslednje, v evropskih institucijah eh, in v skladu z krščanskimi vrednotami morajo vsi ljudje s posebnimi potrebami živeti dostojanstveno. Na to sem vas želel opozoriti. Prosim vas, da tudi podprete um, skupino za ljudi s posebnimi potrebami, ustanovitev te skupine. Hvala lepa. Naslednji je gospod Jaroslav Kalinovski. Bardzo, Unija Evropejska, v kateri. Hvala lepa. Gospod predsednik, Evropska unija je takšna, da vsak sedmi prebivalec spada v manjšino v Evropski uniji se spoštuje pravice manjšin. Potrebno je povdariti, da mi te pravice spoštujemo. Vemo, da lahko demokracijo prepoznamo potem, kako obravnava svoje manjšine. Lizbonska pogodba pravi naslednje. Manjšine moramo spoštovati. Listina o temeljnih svoboščinah prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo ljudi, ki prihajajo, ki so člani manjšin. Kljub temu pa še vedno prihaja do tovrstnih dogodkov v Evropski uniji. Govorim o Litvi. Že 20 let se prebivalce Litve diskriminira. In to na različnih ravneh družbenega življenja.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 Ocenila je napredek, ki so ga dosegle države Zahodnega Balkana in Turčija in to v luči globalne gospodarske krize in številnih problemov, s katerimi se soočajo te države. V svojem kratkem govoru bi želel govoriti kot eh, član delegacije za odnose eh, z Turčijo. Rad bi spodbudil Turčijo, da naj nadaljuje s potjo reforme, da se naj trudi za popolno demokratizacijo te države in da naj reši svoje spore z sosedi. Pristopna pogajanja so dosegla raven, ko mora Turčija podvojiti svoje prizadevanja za to, da bi izpolnila kriterije. Članstvo v Evropski uniji mora biti spodbuda za to, da Turčija izvaja demokracijo, demokracijo in človekove pravice in da doseže sodobne standarde. Hvala lepa. Gospod Mark Tarabela za eno minuto. Hvala lepa vsak, vsake šest minut umre otrok zaradi lakote. Eh, obstaja milijarda ljudi, ki je podhranjenih in eh, to je bilo eh, izpostavljeno na nedavnem vrhu ohrane. 20 milijonov dolarjev je bilo omenjenih kot pomoč za države v razvoju in enako je bilo napovedano na srečanju G8 v Lakvili uh, srečanje prejšnjega, spre, z dne prejšnjega tedna uh, pa je pokazal popolnoma drugačno resničnost. Eh, vsi politiki iz skupine G8 ni bilo, niso bili prisotni vendar pa niso bila omenjena nobena imena in eh, nič ni bilo povedanega o denarju, eh, ki je potreben za to, da bi odpravili oziroma omilili eh, problem. Ja, lakote. Obžalujem, da ta vrh ni bil uspešen. G20 do sedaj še ni opravil potrebnih ukrepov. In francoski humorist je rekel, da potrebuješ neskončno potrpljenje, zato da čakaš na to, kar na koncu, na koncu sploh ne nastopa. Hvala lepa, gospod Hidalko je naslednji. Hvala lepa. Situacija v Zahodni Sahari je izredno resna. Dobivamo številna opozorila o kršitvah človekovih pravic iz eh, te regije in eh, te so alarmantne. Obiskali smo tudi to regijo, tam se dogaja uh, mučenje, politični zapornik, zaporniki in uh, gospa Aminatu, ki je bila kandidatka za nagrado Saharov, je bila izgnana strani okupatorjev Zahodne Sahare. Evropska unija mora ukrepati zlasti sedaj, ko ima Evropski svet eh, nova poblastila in ko imamo novega predstavnika, novo predstavnico za, za eh, zunanje odnose. Praznovali smo 20. obletnico paca Bilinskega zidu, vendar pa imamo tukaj nov eh, zid, ki je bil izgrajen proti miru in moramo nekaj narediti za to, da pomagamo kandidatke za nagrado Saharov. Hvala lepa gospod Karl Haglund za eno minuto. Tack, herr talman. De senaste veckorna har vi igen fått ta del av rapporter om hur dåligt Öster... Hvala lepa. Nedavno smo dobili poročilo o tem, kako bi naj v prihodnosti ravnali z Baltiškim morjem. Um, Prejšnji teden sta se srečala svet in parlament v povezavi z proračunom za leto 2010 in govori o 20 milijonih evrov za strategijo Evropske unije za Baltsko morje. Evropski parlament je ta denar upošteval v prvem krogu pogajan. Pozivam komisijo, da naj pripravi ustrezno pravno podlago, ki je nujno potrebna za to, da bomo lahko to pomoč spremenili v prakso. Mislim, da se mora tukaj nujno hitro nekaj zgoditi. Na podlagi poročil, ki smo jih dobili iz, pre, iz eh, preteklih tednov, komisija mora ukrepati, prav tako pa tudi parlament in svet. Hvala lepa. Gospa Helen Flotre. Uh, merci, Hvala, gospod predsednik v četrtek sem imela v Tunisu na sojenju proti gospodu Bendriku, ki je poet in pisatelj, obstožili so ga kršitev zakona, tega ni storil. Od časa volitev v Tuniziji smo videli več nasilja, več nasilja nad ljudmi. Poznam to državo, ampak nikoli še nisem videla takšnega nasilja. 25. oktobra se je temperatura resnično močno povišala. Sedaj pa se to nasilje nadaljuje, mednarodna skupnost pa ni reagirala. Ambasadori Evropska komisija ne počnejo nič in komisija nima političnega vizuma, da bi prisostovali na tem sojenju. Kaj čakamo? Moramo pomagati tistim, ki so v nevarnosti. In komisijo pozivam, da opozori tunizijske oblasti na to in v imenu naših dogovorov s Tunizijo, mislim, da bi morali gospoda Benalija opozoriti na to, kaj ti to gre v nasprotju z našimi vsemi obvezami. Hvala, gospod Tomaševski, prosim. Uh, um, pan joão ferreira Gospod joão ferreira o acordo comercial assinado no passado Trgovinski dogovor, podpisan 4. novembra med EU in Izraelom, da bi liberalizirali trgovino v kmetijskih izdelkih in predelanem blagu in ribištvu, je nespremljiv. To so neoliberalistične politike, ki samo slabijo trenutno stanje, še posebej na področju kmetijstva in ribištva. To je pa še bolj resno, ker te politike spodbujamo v dogovoru z državo, ki krši mednarodni zakon in krši pravice palestincev, ne spoštujejo načrta za mir in Gaza je še vedno oblegana, vedno več naseli se gradi, varnostni zid se širi. Palestinski deli Jeruzalema pa se podirajo. Moramo zagotoviti, da se bo upošteval mednarodno pravo in ta pogodba z Izraelom je slaba in vključiti bi morali tudi kmetijske izdelke iz okupiranih predelov Palestine, kajti Izrael je izvedel zločina in izrazili smo solidarnost palestinci in jim dali pravico, da izgradijo samostojno in pravično državo. Hvala. Button. Hvala, gospod Gerard Button. Hvala, gospod predsednik. Pavel Strojlov je nedavno objavil podatke o sodelovanju med laboristi britanskimi in Sovjetsko zvezo v hladni zvezi. Sovjetski arhivi kažejo, da so v 80-ih letih, naprimer Neil Kinek je govoril z Gorbačovom, da bi preučili, kako bi Kreml reagiral če bi laboristična vlada nehala izvajati sporazum na področju jezerskega orodja. Če je to res, potem je Lord Kinok stopil v stik z sovražnikom in govoril z njim o obramni politiki Britanije. Če je to res, potem je Lord Kinok kriv izdaje. Te dokumente je treba takoj preučiti in to morajo preučiti britanske oblasti in Lord Kinnock mora odgovarjati v luči dokazov. Hvala. Dziękuję panu bardzo. Hvala. Opomniti vas moram na to, da imam na seznamu 79 imen, časa pa je samo še 35 minut.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 ki se ukvarja z manjšinami, je še vedno premalo upoštevana. Naprimer na eh, slovaškem imamo veliko eh, jezikovno neenakopravnost, to je le eden od primerov. Podobno pa tudi češki predsednik eh, zelo dobro razume Beneševe dekrete in dejansko to ni nekaj, kar šele sedaj predstavlja kršenje človekovih pravic zaradi listine o temeljnih svoboščinah. Obstajajo tudi drugi dokumenti, ki urejajo urejajo to področje in zato upamo, da prihodnost Evropske unije eh, ne bo overana z ponovnim oživljanjem te misli, te eh, zamisli, ki je nastala pred desetletji, ampak želimo eh, pravice za manjšine. Najlepše hvala in sedaj gospod Zaborsk. Ja, hvala, gospod predsednik. 20. novembra. je bila 20. obletnica dokumenta Združenih narodov o pravicah otrok. Demografske spremembe, usklajevanje dela in družine, socialna izključenost, boj proti revščini in upoštevanje solidarnosti. Vse to zahteva znanje, ki ga imajo nevladne organizacije. Konvencija o pravicah otrok navaja, da bi morali otroci odrasti v družini. Horizontalna skupina o zaščiti otrok v Evropskem parlamentu je organ, v katerem sodeluje več skupin in vse člane pozivam, da podprejo to horizontalno skupino v okviru svojih skupin, kajti tako bomo lahko še naprej delovali dobro. Sarbu. Hvala, gospa Sarbu. Minuta. Mulțumesc, domnule președinte. Situația comunității românești din Italia este... Hvala, gospod predsednik. Stanje u Italiji je vedno slabše. Celotna Evropa se zaveda, kako je celotna skupnost pod pritiskom zaradi napačnih dejanj nekaterih posameznikov. V Italiji je sedaj bil podan primer proti diskriminaciji in direktor enega podjetja v Italiji je svojim delavcem rekel naj ne sklepajo pogodb z Romi oziroma z Romuni, Romi etničnega izvora, so v stanju, ko jim nihče ne pomaga. Nekateri so od tega celo umrli. Romuni se morajo vsak dan soočati s tem in mislim, da moramo italijansko vlado opozoriti na to stanje, zato da se vsa diskriminacija proti Romov konča. Gospod Volga. Hvala, gospod predsednik govoriti, sem mislil o pomembnosti evropskih strukturnih skladov za območje, kot je Wales po letu 2013, ampak odzvati se moram na komentarje o nekdanjem komisarju Evropske unije, kajti to osebo so obtožili izdaje in to ni jezik, ki bi ga morali uporabljati v Evropskem parlamentu, zato pozivam zadevnega poslanca, da umakne svoje izjave, če pa ne, potem pa prosim vas, da storite to v njegovem imenu. Dinkuje. Najlepše hvala. E, gospod Ivo Vajdel. Poštovani gospod predsednik mi bomo tukaj imeli kmalu v parlamentu priložnost slišati kandidatko za visoko predstavnico za zunanjo politiko. E, to bo tudi za nas nekakšen test in odgovor vpliva ki ga lahko ima evropska unija na mirovni proces na bližnjem vzhodu in ali evropska unija sploh lahko igra kakšno aktivno vlogo pri reševanju teh problemov. doslej nismo bili posebno uspešni in moj kolega ki je govoril pred mano je to nekoliko bolj podrobno ilustriral. te dni se začarani krog na bližnjem vzhodu nadaljuje hamasovi teroristi so izstrelili rakete izrael je odgovoril neproporcionalno spet je težko ločiti civilne rane od e, vojnih e, žrtev e, mislim da ne smemo izpustiti niti za trenutek pozornosti ki smo jo dolžni posvetiti bližnjevzhodnemu mirovnemu procesu. Združeno kraljestvo in mnogi druge države v Evropski uniji se bojujejo in umirajo v Afganistanu. Pravijo, da je razlog temu, da ohranjamo svojo varnost in da preprečimo uh, Al-Kaidi, da se vrne ali da podpremo Pakistan ali da se borimo za pravice žensk. Vendar nisem prepričan za nobenim argumentom več. Dejansko ni jasne politične strategije in ne vem, čemu naj prispeva smrt naših vojakov. Prav gotovo ne bo prineslo varnosti to delovanje. E, ta se zmanjšuje, vedno več je islamskih ekstremistov, e, ki se odzivajo e, na tuje in okupatorje. In dejansko naše delovanje spodbuja protizahodno islamsko prepričanje. Pogovarjati se moramo z talibani, moramo se boriti za spravo in poskušati razširiti um, obstoječo vlado in pripraviti moram, biti, moramo umakniti naše vojake iz afganistanskih tal. Najlepša hvala, gospa Izabel Durand. Euh, Gospod predsednik kot eh, veste, eh, je oktobra letos eh, bil la pogodba sprejeta o posuješkem kanalu, ki se nadaljuje do leta 2025. To je politika liberalizacije in po drugi strani to je tudi potrditev monopola jedrske energije, ki pravzaprav zastavlja sen, lahko zasenči eh, ne, druge vere energije. Eh, to pa bo gotovo negativno vplivalo na razvoj dogodkov. Zanima me, kako se bo na to odzvala komisija, če sploh, in ali bo lahko opredelila glavne probleme, opozorila na nje, kjer eh, je situacija še posebej huda. Upam, da se bo komisija odzri, odzvala predvsem sedaj, ko se pripravlja eh, vrh v Kevenhavnu, ko govorimo veliko o energiji in še posebej o obnovljivih verjih energije. In upajmo, da eh, ne bomo na ta način potrdili eh, monopolov, ki že obstajajo. Na deset tisoče slabo plačanih uradnikov, državnih uradnikov eh, začenja za stavko na Jerskem zaradi obupne situacije in zaradi tega, ker morajo plačevati za krizo, za katero niso odgovorni. Od tega Evropskega parlamenta prosim, da pošlje izraze najtoplejše podpore eh, tem eh, državljanom in pozivam, da se iz silijo nove splošne volitve in zruši vlada na Irskem, ki nima pravice tako delovati. In te inštitucije imajo ta teden še manj um, splošne uh, verodostojnosti zaradi tega, ker je. Uh, predstavnica za zunanje zadeve v Evropski uniji postala eh, ženska, ki nikoli ni bila eh, izvoljena v Združenem kraljestvu. Eh, delavci po celi Evropi se morajo postaviti na svoje noge in se boriti proti neoliberalni veliki. Veli, večini v temu parlamentu. Andres Milc. Ja, predsednik, danke. Hvala, predsednik. Vsak sedmi evropejec pripada etnični manjšini, kljub temu pa nimamo ustrezne zaščite manjšin. Brusel prevzema pristojnosti držav članic, komisija pa pušča manjšinske konflikte na strani, se pravijo, če že se ne smejo umešavati v notranje zadeve držav. V Evropi se kršijo uh, človekove pravice v različnih državah na različen način. Francija tako ne pozna etničnih manjšin, v Sloveniji pa se vedno obstajajo protipravni eh, sklepi glede manjšin. V Avstriji obstaja slovenska manjšina, ki ima vse možnosti razvoja. Te razlike med državami kažejo nujnost na to, da potrebujemo skupinsko pravo, kar, skupno pravo, kar se tiče manjšin. Potrebujemo uh, takšno zakonodajo, ki bo zaščitila avtohtone manjšine. Evropska unija bi na ta način lahko dokazala, da je za njo varovanje um, različnih etni v Evropi več kot samo um, prazne besede. Pan Česlav Šikerski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 oktobra eh, smo pos, eh, praznovali eh, zrušenje berlinskega zidu in 20 obletnica tega dogodka. To prav gotovo pomeni konec delitev in novo pot za vzhodno Evropo. Eh, padec Evrop eh, berlinskega zidu eh, ni bil le konec, ampak pravzaprav začetek procesa sprememb. Eh, Tala je solidarnost, ki jo je vodil Leh Valensa in spomnimo se tudi dogodkov v Mačarskem in tudi v Poznanju, pa tudi um, Praške pomladi, Katerino Valit eh, in drugi nasprotnikov, eh, disidentov, ki so se borili za demokracijo in so pri tem mnogi žrtvovali tudi svoje življenje. Zato jim moramo izraziti priznanje, eh, kot tudi vsem tistim velikim politikom, ki so se ukvarjali z gradnjo gospodarstva. Gospod eh, gospodje in gospe, v angliščini bom to prebral, upam, da vam bo lažje. Gospod eh, David Martins eh, zamuja zaradi tega, ker je, ima probleme z letalom. On je eh, tukaj na dnevnem redu kot poročevalec in zaradi tega vas prosim,